enotno boriti proti goljufijam, zato eh, in se vam, vam lahko zagotovim, da bom zelo odločno postopal v zvezi z vsemi točkami. Hvala lepa, gospod komisar Barnije. Kolegice in kolegi, ta razprava je končalna in o spletnih igrah na srečo bomo glasovali jutri ob 12. Zdaj pa bomo obravnavali zdravje medonosnih čebel in čebelarstvo in besedo dajem gospodu Tabajdiju 4 minute. Děkuji za slovo. Hvala. Eh, gospod komisar Dali, kolegice in kolegi, moje poročilo se osredotoča predvsem na zdravje čebel, ampak seveda eh, gre tudi za druge pomembne izzive na tem sektorju. Generalni direktorat eh, komisije je predstavil odlično sporočilo in jaz predvsem gradim svoje poročilo na tem in ga poskušam še nekako nad, nadgraditi. Nekaj eh, konkretnih predlogov iz mojega poročila upam, da bo lahko komisija prevzela, predvsem pa tudi države članice in čebelarji sami. Ne gre samo za proizvodnjo med du, kolegice in kolegi. Moramo predvsem uh, upoštevati pomembnost opraševanja za celotno kmetijstvo in uh, upoštevati moramo ohranitev biotske raznovrstnosti. 85 odstotkov kultur uh, se razvija samo z uh, pomočjo čebel in drugih opraševalcev. Dru, drugače teh dejavnosti ne bi bilo. Se pravi, da ima čebela zelo pomembno nalogo za javne dobrine in zato je treba ta sektor tudi ustrezno financirati iz javnih sredstev, iz sredstev skupnosti. Že več desetletij ni eh, na voljo eh, ustreznih zdravil. Eh, farmacevska podjetja nimajo interesa, da bi razvijala nova zdravila pravila za čebelarski sektor. In čebelarski sektor sam nima dovolj denarja, da bi financiral razvoj novih eh, zdravil za zdravje čebel. Če, be, če bil. In to uh, se vleče že nekaj let. Če ne bomo imeli sredstev iz uh, skupnih skladov, iz skladov skupnosti, potem uh, ne bomo mogli rešiti problema, s katerim se soočamo. Razen tega, ta sektor tudi ni organiziran na ustrezen način, ni zanesljivih statističnih podatkov, ni študij o številu uh, čebelnjakov, o številu čebelarjev, o obsegu pogina čebel. Uh, In zato potrebujemo tudi uh, zanesljive podatke, ustrezne raziskave. Potem pa gre tudi za poklicno usposobljenost čebelarjev. Zelo pomembno bi bilo, če bi v državah članicah uh, predvideli obvezno uh, usposabljanje za čebelarja. Potem uh, gre tudi za vpliv fitofarmacevskih uh, sredstev na pigun, pogin č, čebel. Uh, nekateri menijo, da eh, so krivi predvsem, predvsem fitofarmaceutska sredstva. Mislim, da je treba eh, njihovo uporabo omejiti. V to poročilo žal nismo mogli vključiti eh, posebej nevarnih fitofarmaceutskih sredstev in tudi ne spregovoriti o postopkih, zaradi katerih prihaja do tega pogin, eh, pogina in kako bi to lahko rešili na, z alternativnimi eh, metodami. Z, eh, niko tojidna sredstva bi morali nadomestiti z ekokompatibilnimi sredstvi. Eh, Eh, in prve izločiti iz trga. Vabim komisijo, da spremeni direktivo o medu, kajti v tej direktivi niso eh, definirani na ostriz način parametri za eh, med. Eh, torej ne moremo eh, posegati proti kriminalnim dejavnostim, naprimer pri ponarejenem medu. In to eh, seveda eh, pom, eh, škodi tudi državam, ki poskušajo izvažati svoj med, kar zadeva gensko spremenjene organizme. Tudi o tem se veliko razpravlja, ali so škodljivi ali ne in v kakšnem obsegu. Vabim komisijo, da končno spodbudi znanstveno študijo, ki bo poskrbila z ki bo zagotovila zanesljive podatke, kaj ti gre za eh, znanstvene raziskave, ki so potrebne, kar zadeva antibiotike, pa pozivam eh, komisarja, da uredi vprašanje na eh, ravni EU. Imamo, eh, naprimer, eh, maksimalno dovoljeno uh, vsebnost antibiotikov v uh, mesu, ne pa v medu. In dobro bi bilo, če bi to urejali na evropski, uh, na, či, na evropski ravni. Albert Einstein je nekoč rekel in upam, da je pretiraval, da če ne bi bilo več čebel, bi čez štiri leta izginili tudi človek. Uh, torej, treba se je zavedati uh, posledice te formule. Uh, torej vpliv čebelarstva na eh, človeštvo in na ohranjanje biotske raznovrtnosti. In zaradi tega moramo eh, še kako resno vzeti eh, na svet Alberta Einsteina. Hvala. Kolegice in kolegi, sedaj bodo dobili besedo tisti, ki še danes niso govorili. Preveč se jih je prijavilo. In začeli bomo s gospodom Kelljem. Hvala, gospod tako kot je povedal prejšnji govornik, to je zelo pomembna tema. E, vsi se tega ne zavedajo, ampak Einstein se je tega zavedal. In njegov citat e, si moramo res zapomniti in tudi ga je treba povdariti. 85 odstotkov eh, rastlin je odvisnih od opraševanja in če ne bi bilo čebel, bi uh, tega ne bi bilo, Einstein je imel na vsak način prav. Uh, na Irskem na vsak način poskušamo ohranjati, ohranjati čebelarstvo. Pomembno je, da se ohrani tudi čistost eh, čebel in čebelarstva na nekem ozemlju. To je zelo pomembno. In kar zadeva ekonomijo, Torej, če uh, se poveča pomen medu uh, v prehrani, potem bo to tudi pomagalo izboljšati situacijo. Hvala. Hvala, gospod Kelly. Sedaj pa ima besedo takoj, gospod Rignar. Uh, hvala, predsedojoči. Uh, eh, zdravje čebel v obdobju uh, krize najbrž nima uh, Eh, pomena, ki ga zasluži, vendar je pa to napačno. Einstein je rekel, eh, da človeštvo lahko preživi brez čebel samo štiri leta. Umiranje živel zadeva kmetijstvo, razvoj podeželja, proizvodnjo eh, hrane, ohranjanje biotske raznovrstnosti in tudi naše življenje. Eh, in sedaj govorim za Avstrijo, v določenih eh, področjih eh, beležimo izpad čebel 30 odstotkov. Zato je pomembno raziskovati in sicer se zavzemam za tiste raziskave in študije, ki so zanesljive, vendar pa to ne sme ostati samo edini ukrep. Potrebujemo spodbude v okviru agrarne politike in ustrezno ureditev na področju pesticidov. Eh, sodobno eh, kmetijstvo eh, zelo veliko prispeva tudi k umiranju živali. Zato bi morali bolj spodbujati raziskave, ki zadevajo zdravje čebel, morali bi mor raziskovati na področju zdravil in tudi na področju alternative kemičnim pesticidom. Hvala. Gospod Ejhut. Eh, eh, hvala, gospod predsedujoči. Ja, vsi se strinjamo, da so čebele zelo pomembne, ampak eh, ko prebiram to poročilo, ne slišim neke načelne kritike današnjega kmetijskega dela. Rešitev se išče v tem, da bi na trg dali še dodatne pesticide zato uh, eh, im smo kritični do predloga resolucije. Neonikotinoidi bi morali že zdaj zginiti z trga, eh, kajti že do sedaj vemo, da igrajo negativno vlogo. Nekaj je treba storiti, tudi eh, gensko spremenjeni organizmi, tu je dovolj znakov. Eh, da moramo biti eh, zelo previdni oziroma se jim odpovedati. Model kmetijstva moramo spremeniti, potrebujemo več eh, kolebarjanja, manj monokultur. Teh načeljnih vprašanj se je treba rešiti, če želimo rešiti čebeljo problematiko. Gospod Stevenson. Hvala, gospod predsedujoči. Evropsko sodišče je septembra sprejelo odločbo, da mora eh, med eh, vsebovati informacijo, da eh, med vsebuje cvetni prah, prah, seveda mora, to ve tudi petletni otrok, to je pa vsem jasno. Eh, tako kot če bi na oreške napisali, to, ta vrečka vsebuje oriš, or, orehe. Gre seveda za baro um, eh, pršico, ki um, tudi uničuje. V, tej, v tem parlamentu uh, smo se mesece ukvarjali z označevanjem proizvodov in pravzaprav ni stvar uh, sodnikov, da sprejemajo take odločitve, temveč mi kot zakonodajalci moramo to storiti in zato pre uh, gam um, ehm, sodnikom. Uh, da eh, napišejo na vrata, da to sodišče vsebuje polno ljudi, ki eh, nimajo pojma, kaj pravzaprav delajo. E eh, hvala. Eh, to, kar se dogaja s čebeljimi družinami, je skrb eh, zbujajoče, potrebujemo celovito rešitev. Eh, in sicer, če upoštevamo, eh, Eh, da eh, to ne zadeva samo domesticiranih eh, čebel, ampak tudi divje čebele, potem smo priča dramatičnemu vplivu na okolje in kmetijstvo. Eh, z današnjim modelom kmetijstva tega ne moremo rešiti. Za intenzivnim eh, kmetovanjem, za monokulturami, eh, za vedno večjo uporabo kemikalij, pesticidov, gensko spremenjenih organizmom, ne da bi upoštevali načelo preventivnosti. Potrebni so kratkoročni ukrepi v določenih proizvodi, potrebujemo raziskave, tehnično podporo za kmetovalce, zlasti pa potrebujemo tudi načelne ukrepe. Eh, naš proizvodni model moramo v temeljih spremeniti in sprejeti ustrezne eh, ukrepe. Eh, reforma skupne kmetijske politike bi bil primern ukrep za to, da bi prišlo do tega preobrata. Hvala. Gospa Patron Neves je naslednja govornica. Eh, hvala, gospod predsedujoči. Zahvaljujem se eh, poročevalcem in poročevalcem v senci eh, za zelo pomembno poročilo. Želim pa omeniti še element, ki ni bil upoštevan in je zelo pomemben. Namreč izračunavanje negativnih vplivov subspecies izven naravnega habitata. To je nekaj, kar smo pravzaprav načeli že pred 15 leti in to je prispevalo do tega, Eh, da imamo določene vrste živali tam, kjer za njo okolje ni primerno. Potrebno je upoštevati eh, karakteristike, ki imajo prednost pred drugimi, preizvodnja eh, medu pred preživetjem naravnih čebel. Um, priča smo tudi e, parazitom, ki so bili tako rekoč uvoženi, s tem so bile izpodrinjene lokalne vrste in pomembno je, da so tudi čebeljari ustrezno izobraženi, ustrezno informirani uh, in ta negativni način delovanja bi morali odpraviti. Hvala. Gospa Melkis. Gospa Melkis. Eh, hvala, predsedujoči. Čisto na kratko eh, podpiram alternativno resolucijo, eh, ki bo jutri prav tako predmet glasovanja. Vedno radi razlagamo plodnost z čebelicami. Eh, vendar pa kmalo tega otrokom ne bomo mogli več eh, razlagati, eh, zato ker ne bomo imeli več kmetijstva, ker ne bomo mogli več proizvajati živil. Sami sebe bomo pravzaprav izkorenili, se uničili spremenili smo celotno naravo na ta način, eh, ker se gremo napačno kmetovanje, ker uporabljamo preveč pesticidov, ker imamo preveč monokultur, eh, ker se gremo industrijsko kmetijstvo. In uh, sedaj bi morali preiti na naraven način kmetovanja in se povrniti na biologijo. Hvala, gospod Pons. Uh, like uh, torej, če bile so svoboden duh, tako kar se pravi tudi za Rome. In tudi če bilom, če bile se ne brigajo za to, kje zbirajo cvetni prah. Uh, Uh, in tudi ne sprašujejo, ali prah z GSO je slabši, boljši ali slabši. Torej, če govorimo sedaj o um, teh proizvodih, Eh, in če govorimo o Romih, ki nekje kradejo eh, železo, potem se pogosto govori o tem, da je to diskriminatorno, kar je res. Ehm, eh, to drži seveda tudi za čebelarje, da če se preveč zahteva od čebelarjev, potem tudi ne bodo več uspešni, ne bodo mogli proizvajati medu. Zadnja pa je na vrsti gospa Meginas hvala, gospod eh, poročevalec. Jaz sem upal, da bo, upala, da bo to uh, o čebelah uh, in da glavnem o, o čebelah. Am, to poročilo govori predvsem o eh, tem, da je premalo zanesljivih podatkov o medonosnih čebelah, o izgubljenih eh, kolonijah in da potrebujemo učinkovit sistem, da bomo dobili eh, podatke, na, s katerimi lahko delamo. Torej, ideja, da so pesticidi problem, to si je treba ogledati, ampak ideja, da naj bi eh, Eh, kmetje uporabili čim manj pesticidov, to je treba urediti eh, s predpisi od pesticidov, to je treba priznati. Torej, kar zadeva habitate, vse žuželke potrebujejo ustrezno območje, v katerem lahko živijo. Jaz uh, sem, uh, uh, torej imam čebele na svojem uh, ozemlju, torej jaz imam uh, Eh, večje površine in eh, eh, čebele se rade pasejo na mojih travnikih. Sedaj pa ima besedo gospodar. Hvala lepa, poslanke in poslanci zadovoljstvom ugotavljam, da veliko razgovorov in dogodkov poteka v Evropskem parlamentu in tudi drugod po sporočilu komisije o zdravju čebel eh, lanskega decembra. Dejansko to je spodbudilo boljše razumevanje tega vprašanja. Naša začetna ocena je še vedno veljavlja. Zdravje čebel um, je odvisno od številnih dejavnikov in eh, znanost tega še ni eh, popolnoma opredelila in ne vemo, kateri, vse, kateri dejavniki vplivajo na zdravje čebel. Naj, uh, m, naj se uh, tudi poklonim delu, ki ga je upravil gospod Tabaji eh, v zvezi s tem vpraša, zapletenim vprašanjem in pripravil to odlično poročilo. Nažalost, eh, soglašamo eh, okrog tega, da ni hitrih rešitev, ni enega, ene, ene same rešitve. Očitno je, da naša raziskovalna prizadevanja je treba okrepiti in moramo uh, dejansko tudi temu posvetiti posebno pozornost v okviru naših uh, izbir v zvezi z znanstvenim omenjenimi raziskavami v prihodnje. Komisija je že zaključila vrsto ključnih ukrepov, kot naprimer tudi vzpostavitev novega referenčnega laboratorija in povečanje prispevka Evropske unije, kar zadeva čebelarske programe v Evropi. Cenim podporo parlamenta za te pobude. Drugi ukrepi so tudi na poti. Poročilo parlamenta eh, nas eh, naknadno spodbuja k razmišljanju v zvezi s številnimi drugimi točkami. Lahko vam zagotovim, poslanke poslanci, da se bomo posvetili vsem vašim priporočilom zelo pozorno. Prepričan sem, da na tak način bomo eh, dejansko razpolagali z boljšimi podlagami za odločanje o prihodnih strategijah. Komisija pa ima omejena sredstva in orodja. Uh, imamo mnoge deležnike, mnoge subjekte, ki lahko odigrajo pomembno ulogo. To pomeni, na primer, da bomo še nadalje investirali v prizadevanja za, um, za, um, za trženje novih eh, veterinarskih pripomočkov. E, na tak način bomo lahko spodbudili boljše m, čebelarske in kmetijske prakse. E, sodelovanje med kmeti in čebelari bo lahko zelo koristno. Potrebno bo tudi poučiti čebelarje na ustrezen način učinjeni jih usposobiti. Še enkrat naj povem, da zelo cenim eh, koristno poročilo parlamenta in eh, komaj čakam, da bomo lahko zabeležili dodaten napredek v zvezi s tem zelo pomembnim vprašanjem. Hvala lepa. Ja. Hvala lepa, gospod komisar. Uh, kolegice in kolegi, s tem je razprava zaključena. Kot uh, v, eh, pri vseh ostalih poročilih bomo jutri glasovali tudi o tem uh, dokumentu. Naslednja točka na dnevnem redu je poročilo.